lahko k besedi v okviru modrega kartona ali postopka pritegnite pozornost predsedujočega, javite na dva načina, navodila so pri vhodu v dvorano. Komisar je pravkar prišel iz eh, sveta in takoj dobi besedo za uvodno izjavo. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Res sem hvaležen, da ste mi dali to priložnost, da vam danes eh, nekaj spregovorim o bližnjevzhodnem mirovnem procesu. To je bistvenega in temeljnega po strateškega pomena za Evropsko unijo. Že predolgo smo priča spopadu, ki je povzročil neskončno trpljenje generacijam Izraelcev in Palestincev enako stalno je na terenu situacija obupna, vključuje nasilje, terorizem, eh, širitev naselij, ki je mimo grede nezakonito in posledice stalne okupacije so uničile upanje na obeh straneh in zmanjšale eh, verjetnost rešitve dveh držav. Že leta ni pravega angažmaja, da bi se ta spopad rešil. Ni, ni miru, ni mirovnega procesa. In v preteklih letih smo mi, evropejci, pravzaprav e, edini akteri, ki se zauzemajo na tem področju za mir, ki govorijo na glas za rešitev dveh držav na osnovi mednarodno dogovorjenih parametrov in v skladu z mednarodnim pravom. Ta rešitev dveh držav temelji na eh, naboru parametrov, ki smo jih določili julija 2014 na našem svetu. In tukaj eh, upoštevamo želje palestincev, da postavljamo se osvobodijo okupacije, ki se je začela leta 1967. Naša vizija, naša evropska vizija je glavna in pragmatična. Odraža naš širšo predanost kot evropejci eh, mednarodni ureditvi, ki velja na pravilih. Aktivni pa smo tudi na terenu mi smo praktični akter, ki eh, se zauzema za gradnjo prihodne palestinske države. Leta 2019 eh, smo eh, zagotovili približno 600 milijonov sredstev palestincem. To je skoraj 1,5 milijona evra na dan kje pa smo danes, dokot smo prišli. Popolnoma sem prepričan, da obstaja pot naprej za obe stranki, če se odločite za kredibilne in smiselna pogajanja in mednarodna podpora za taka prizadevanja bo doključna za uspeh. V tem smislu je predstavitev konkretnega predloga, kot je predlog Združenih narodov lahko dobrodošel kot eh, katalizator za poglobljen razmislek o poti naprej ali kot možnost za hitrejši začetek političnega procesa, ki že predolgo stoji na mestu. Ampak, kot sem že rekel, predlog, ki je bil podan pred dvema tednama, dejansko ni v skladu z mednarodnimi dogovorjenimi parametri in težko bi tak načrt pripeljal nazaj k pogajalski mizi obe strani. 25 od 27 eh, držav eh, članic na svetu za zonalne zadeve je podprlo tak razmislek. Dve sta bili proti. Torej, to ni bila enoglasna odločitev sveta in zato je kot take nisem mogel predstaviti, ampak zato predajam izjavo kot uh, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve. Prejšnji teden sem bil v Washingtonu in pogovarjal sem se z uh, pre, odgovornimi za zunanje zadeve um, in uh, visokimi uradniki ameriških oblasti. Uh, In uh, to sem predstavil uh, svojim uh, sogovornikom, namreč vprašanje, ali je ta načrt uh, osnova za naprednek ali ne. Moramo vedeti, ali, predlog, ali je predlog tak, da omogoča začetek pogajanj ali ne. Ali je to izhodišče ali pa je to konec za Evropska unija za nas je jasno, naše stališče je jasno, pripravljeni smo uh, sodelovati z mednarodno skupnostjo, da oživimo politični proces v skladu z mednarodnim pravom in zagotovimo enake pravice in rešitev, ki bo spremljiva za obe stranki. Najlepše hvala za vašo pozornost in eh, selim se zanimive razprave, ki bo prav gotovo sedaj sledila. Hvala lepa, gospod Borel Fontel. Za minuto in pol, gospa Asima Kopolo. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Borel, rekli ste, da je uh, ameriški mirovni načrt za bližnji vzhod iz, na osnovi mednarodno dogovorjenih parametrov. Rekli ste tudi, da je del, da če bi ta del, del načrta izvedli, to ne bi moglo biti brez izzivov. Um, kakšno vlogo naj bi potem igrala Evropska unija, bi se njena eh, vloga minimizirala? Eh, Palestinci so zavrnili Trumpov načrt kot zaroto. Mislim, da je nesmiselno pričakovati, da bi katerakoli stran podprla ta načrt eh, za resno. Uh, zauzetostjo. Rada bi pa vseeno gledala tako zarec kot pol poln, ne pa poln prazen. Mogoče bi ta načrt le lahko bil osnova za. O, iskrena nadaljna pogajanja upoštevaje, eh, da, je, da obe strani morata marsikje prepustiti in to bo, popustiti in to bo boleče. Tukaj gospod Borel lahko zasijete in Evropska unija lahko mogoče prevzame kot eh, posrednik, eh, mirovni posrednik veliko vlogo. In Tako bi se lahko odprla dobro namerna in smiselna pogajanja. Hvala. Hvala, gospa Asima Kopolu. Za minuto in pol, gospa Piri. Hvala, gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi, spoštovani visoki predstavnik. Ne vemo sploh, kaj je ta dogovor Trumpa. Uh, kaj pomeni, razen tega, da je enostranski in namensko provokativen ter nezakonit. Gotovo ne najde mira, mirne rešitve za palestinsko-izraelski konflikt. Tisoč, eh, 2014 so se prekinila vsa pogajanja, ki jih je treba čim prej obnoviti, ampak to ni namen tega načrta. Ta načrt ne vključuje oziroma ne upošteva mednarodna pravila, normalizira oziroma legalizira nezakonite naselja ter eh, tudi eh, nezakonito. Eh, prisvaja ozemlje eh, reke Jordan. In to bo gotovo imelo negativne vplive na odnose med palestinci in izraelci, če se bo to zgodilo. In tudi več bodo trpeli palestinci pri aneksiranju tega ozemlja, bodo ostali brez um, ehm, verov vode. To je cinični plan dveh desničarjev, ki si želita uh, uspeha na naslednjih volitvah. To je klofuta uh, eh, plastincem in izraelcem, ki si zares želijo rešitve. Zaradi tega, gospod visoki predstavnik, prosim, nadaljujte z podporo vsem rešitvam, uh, ki bodo pripeljali do pravega mirovnega načrta in kjer, bodo, uh, kjer bomo mi kot Evropska unija lahko odigrali konstruktivno vlogo. Hvala. Zdaj pa gospod Woutmans. Izvolite. Voorzitter, meneer de hoge vertegenwoordiger, collega's. Najlepša hvala. Eh, kolegice in kolegi, visoki predstavnik komisije, v zadnjih tednih smo še, še enkrat znašli eh, v ehm, krempljih Trumpa, ki predstavlja načrt, eh, ki je v veliko korist eh, Izraelcem in izredno slab za palestince. Eh, tukaj gre za podporo eni državi, Izraelu in gotovo ne Palestini. Ehm, ta priložnost je v vsakem primeru izgubljena. Ponovno smo odprli. um, škatlo z smodnikom. Vi ste sedaj odgovorni kot uh, Evropska unija in njen, njen predstavnik, da se postavite kot uh, neodvisen pogajalec, uh, ki je nepristranski za to, da bi se palestinci in izraelci spet usedli skupaj za isto mizo, tudi če na neformalni ravni. Težko je ugotoviti, zakaj točno gre in kateri so rdeče linije ali črte za Evropsko unijo. Mednarodna mirovna eh, konferenca bi mogoče bila prava rešitev. Dank, Hvala, gospa Vautmans. Za minuto in pol, gospa Bonfrisko. Mikro. Ecco, grazie Presidente. Hvala, gospod eh, predsedujoči, spoštovani visoki predstavnik in podpredsednik, kom, podpredsednik komisije, kolegice in kolegi. Ta razprava je zares občutljiva. Kot eh, Evropska unija moramo razjasniti svoje stališče zlasti, ker eh, Belgija, Estonija in. Um, Nemčija kot eh, nestalne eh, članice sedijo skupaj za Francijo v varnostnem svetu Združenih narodov. In mi naj bi tukaj igrali eh, pomembno vlogo v zunani politiki, ki naj bo nova, eh, ki bo geopolitika 21. stoletja, kjer ne bomo se ukvarjali samo z varnostjo v Evropi, ampak tudi podnebnimi spremembami, 5G eh, in celo investicijami v mnogih državah. Eh, Lizbonska trat, eh, pogodba govori o eh, varnosti in miru na svetu in zato vas eh, pozivam, da upoštevate predvsem tri elemente. Eksistencialna ogroženost izraelske države je prisotna bolj kot kadarkoli prej. Gre za hebrejsko državo in mi, evropejci, v najglobjih koreninah smo hebrejci. Prosim, ne pozabite, da je sedaj eh, na vas, da pokažete, na čigavi strani stoji Evropa. Hvala lepa, gospa Bonfrisko, za pa za minuto, gospod Bütikofer. Predsednik, eh, kolegice in kolegi velik del eh, žrtev v uh, palestinsko-izraelskem uh, sporu že dolgo čakajo na mirovni načrt. In ta načrt gotovo mora vključevati velike koncesije za obeh strani, veliko popuščanje. To mora zagotoviti varnost za Izrael, ampak tudi uh, suvereno, izvedljivo uh, Eh, rešitev za palestinsko državo in za palestince, ki živijo ob Izraelcih. In Trump nam tega ne predlaga. To ni prvi eh, korak, ampak slepa ulica, tako imenovani mirovni načrt, ne govori o miru, kaj ti ne promo, premošča konflikta, ampak ga podaljšuje. To je načrt, ki je iz izhodišče, ni izhodišče za pogajanja, ampak je diktat. Govorijo o mirovnem načrtu, dejansko pa zahtevajo aneksiranje oziroma pripojitev ozemelj in eh, ene državo in en kanton. Hvala, kolega Pütikofer. Kolega Weimer se naslednji za eno minuto. Thank you, uh, Hvala, gospod eh, predsedujoči. Eh, gospod eh, Borel. Eh, po pozivate obe strani, da se vzdržite kakršnikoli enostranskih ukrepov, ki bi zaostrile odnose. To uh, naj bi v celoti podpirali v Izraelu in popolnoma zavračali v Palestini. Lepo in prav. Ampak palestinci se sploh nočejo usesti k pogajalski mizi. Mnogi uh, v Palestini uh, podpirajo nasilje. Uh, pre, uh, zadnji, prejšnji mesec eh, so eh, pre prečili eh, dostop evropske pomoči. In mnogi mislijo, da je to pravzaprav vaše blofiranje. Prosim, visoki predstavnik, pokažite jim, da Evropska unija misli resno, da želimo um, zmanjšati napetosti in tisočkrat uh, se uh, po postavite po robu proti terorističnim politikam Palestine proti evropski pomoči. Hvala, naslednji kolega Pinejda. Za eno minuto. El tandem Trump Netanyahu en un alarde de tandem uh, eh, Trump Netanyahu so predstavili to, kar so imenovali uh, sporazum stoletja, ampak ne moremo govoriti o tem, če se z palestinci ob tem sploh niso posvetovali in niso bili del pogajanj. Ta parodija ni zakonita, krši mednarodno pravo in pa konvencije ZN. Tako da ta dogovor ni legitimen, ni zakonit in ne moremo ga eh, imenovati sporazum stoletja, morda prevara stoletja za cilj ima odpraviti palestinsko ljudstvo. Um, uh, to je plod dela dveh zločincev, ki bi jo morali preganjati v njunih lasnih državah. Gospod visoki predstavnik, uh, zahvaljujem se vam za to, kar ste povedali, ampak mislim, gospod Borel, da bi morali preiti od besed k dejanjem. Evropska unija bi morala prekiniti pridružitveni sporazum z Izraelom in priznati palestinsko državo. Minute, Hvala lepa, kolega Mandl, za eno minuto. Hvala, gospod eh, podpredsednik, eh, komisar, eh, kolegice in kolegi. Vsaka beseda tukaj šteje še zlasti, če gre za predlog uh, rešitve, ki gre v smeri dveh držav. Evropska unija z konkretnimi predlogi ni ravno veliko prispevala, zato moramo konstruktivno upoštevati predlog eh, ZDA. Uh, Evropska unija veliko prispeva v smislu razvojne pomoči na druge načine, ni pa v preteklosti podala nobenega predloga. Bodimo torej konstruktivni. Če se nekdo odzove z nasiljem na predlog rešitve, potem to ni zanesljiv partner in nasilni odzivi v preteklosti so se izkazali za napačne. Komisijo pozivamo, da bo čim bolj konstruktivna in se poveže z silami, ki podpirajo eh, vrednote Zahodne Evrope. Hvala, kolega Mandel, sedaj pa kolega Mikser za eno minuto. Težko je uh, reči, da je ameriški mirovni načrt uh, kredibilen, ker ne upošteva osnovnih parametrov mira in mednarodnega prava, ter je uh, pristranska do ene strani v konfliktu. Možnost oživitve mirovnih pogovorov so pravzaprav neobstoječe za vrnitev načrta za strani palestincev in eh, širitev uh, in uh, pripojitve ozemelj uh, so gotovo kontraproduktivni. Evropska unija mora se trno držati pravil mednarodnega prava in se zauzemati za uh, rešitev dveh držav, pri tem pa ne pozabiti na varnost Izraela in pravico Palestine do države. Potrebujemo kredibilen načrt, kako doseči to. E, to je toliko bolj e, pomembno, ker e, eh, zada i, i, pozablja na svojo vlogo, e, ki jo je imela do sedaj. Hvala, kolega Geta je naslednji. Kamilator. Gospod Trump se zelo moti, ko meni, da bo ta mirovni načrt uspel. Miru ne bo. Miru ne bo. Mir mora temeljiti na ustrezni rešitvi, ki bo prispevala k pomiritvi napetosti, ne samo so obstoju. To je pogoj, enakost. In tega v mirovnem načrtu Trumpa ni, zato tega ne podpremo. Jeruzalem mora biti deljena prestolnica obeh narodov in vsi morajo živeti tam v miru in varnosti. Izvedena dejstva spodkopavajo naša prizadevanja in Na koncu mora vedno zmagati pravica. Hvala. Hvala, kolega Geta, kolega Madison, za eno minuto. Uh, Kot prvo, mislim, da je ta razprava zelo pomembna. V zadnjih uh, dveh tednih je bila to najbolj goreča tema v medijih, torej ameriški mirovni načrt na Bližnjem vzhodu. Pri tem pa moramo razumeti mednarodno pravo in tega morajo spoštovati obe strani, tako Palestina kot Izrael. In za strani Palestine ugotavljamo, da eh, težko razumejo pomen mednarodnega prava. Pravilo je namreč, je, da ne moremo podpirati teroristično organizacijo, ki napada Izrael. Ne, ne moremo uh, uh, podpreti zlorabe otrok kot bomb proti sosednji državi. Na ta način se krši mednarodno pravo. To moramo upoštevati. Uh, Veliko kritik je bilo proti ameriškemu mravnemu načrtu, nisem pa slišal nobene eh, rešitve ali eh, nasprotnega predloga v tem oziru. Hvala, kolega Madison. Sedaj pa za eno minuto kolegica Oken. Eh, hvala, gospod Borel, da ste tako jasno spregovorili o um, za okupaciji palestinskega ozemlja, ki je nezakonito. Zamislite, kako bodo to razumeli drugje, na mačarskem in tako dalje. E, zelo me pa zanima, e, kaj pravite, e, če ne bo nobenih izzivov temu načrtu. Eh, kakšna rešitev se ponuja. O, govorimo tudi o politi, politiki diferencijacije, o um, vplivu na palestinsko gospodarstvo. Uh, načrt moramo uporabiti zato, da preprečimo um, izrabo okupiranih palestinskih ozemelj in prenehati moramo. Um, obsojati um, vse načrte, ki gredo v to smer. Um, palestinci dobivajo ogromno sredstev iz Evropske unije, malo pa je narejenega. Hvala. Modrega kartona ne bom dopustil. Naslednji je kolega Roysen za eno minuto. Dank u wel, voorzitter. We kunnen natuurlijk van alles. Najlepše hvala. Gospod eh, predsednik, gotovo lahko rečemo marsikaj o tem eh, mirovnem načrtu in lahko kritiziramo vsako njegovo besedo. Ampak zaenkrat vas pozivam, da tega ne storimo. Ta uh, mirovni načrt ne bo. Uh, negativen, vsaj nekaj imamo na mizi. Tukaj mislim predvsem na palestinske oblasti, Eh, prosim, ne eh, podpirajte terorizmo, teroristov in priznajte Izrael kot državo ter usedite se za pogajalsko mizo. 4. februarja je visoki predstavnik samo kritiziral Izrael in ZDA. Eh, dejansko razumem, da ne bo prišlo do pogajanj in zdi se mi, da je to napačno sporočilo v napačnem trenutku. Vendar v imenu koga pa ste vi pravzaprav govorili? Ste govorili v imenu Evropske unije? Koga ste pri tem zastopali? Ne morete se tako vključevati brez posvetovanja z državami v svetu. Hvala lepa. Zdaj pa za minuto gospod Kizil Jurek gospod eh, predsednik tako imenovani del stoletja je v nasprotju z mednarodnim pravom ni upošteval palestince oziroma ni jih vključeval v pripravo in v bistvu gre za zločino po um, vojnem pravu. Se, se začenja iz leto 1967. Trump ni upošteval palestinskih eh, pravic in uh, gre za del dogovor, ki bo škodoval celotni regiji in je nič manj uh, sprejemljiv in nič manj nevaren kot uh, kolonialistični plan iz leta uh, 1916. Eh, moramo še naprej iskati rešitev dveh držav, neodvisno Palestino, zagotoviti, omogočiti in najti re, eh, način, kako podpreti palestinske eh, begunce, ter jim omogočiti vrnitev na njihove domove. Hvala lepa, gospod Kizil Jurek. Za minuto, gospa Inčir, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, Trumpov predlog ni mirovni načrt, kajti to je samo načrt za to, da bo Trump še enkrat izvoljen novembra. To bo pomagalo tudi Netanjahuju, da bo ponovno izvoljen v Izraelu. Načrt daje zeleno luč za aneksacijo vzhodnega Jeruzalema in tudi drugih ozemelj in onemogoča rešitev dveh držav prav tako je nezakonit. Tako dva naroda ne bosta mogla živeti skupaj. ZDA zdaj obračajo hrbet mednarodnemu pravu, Evropska unija pa se mora zdaj izkazati. Ne smemo samo govoriti o mednarodnem pravu in pravicah, ampak moramo za nje tudi nekaj storiti. Palestinci in Izraelci si zaslužijo svojo državo, zdaj pa morajo vse države članice priznati Palestino v skladu z mejami iz leta 1976. Švedska, moja država, je to naredila pred par leti, zato sem ponosna na njo. Zanima me, kaj bo komisija storila za to, da poskrbi, da se spoštuje mednarodno pravo. Hvala, hvala lepa, gospa Insir. Za minuto, gospod Fest. Hvala, gospod predsedajoči. Ko sem jaz šel v osnovno šolo, je bilo v vzhodni Nemčiji tako, da smo bili nekaj časa pod sovjetsko oblastjo, potem nekaj časa pod polsko in uh, upali smo, da bodo ta ozemlja kdaj spet prišla v naše roke. No, tega upanja je zdaj konec. No, arabci so izgubili ozemlja, zato ker so izgubili vojno proti Izraelu. Tisti, ki izgubi, pač izgubi ozemlje. Rešitev dveh držav je velika laž iz leta 1916 in to je še vedno laž, v kateri živi EU. Načrt Trumpa ni idealen, ampak vseeno je zagotovil nov elan za to razpravo. Že 50 let je Bližnji vzhod dejansko konfliktno območje in zanima me, ali bomo še naprej živeli v tej utopiji, da lahko gremo nazaj na meje iz leta 76. Po mojem, ne. Hvala. Hvala lepa, gospod Saturin. Načrt za bližnji vzhod Trumpove administracije je nevaren korak nazaj, kaj ti krši mednarodno pravo. To ni sporazum, ampak gre za validacijo politike izvršenih dejstev v Izraelu gospod Borel, mislim, da ste upravičeno obsodili to politiko, kaj te države članice niso sposobne, da bi soglasno spoštovali resolucije OZN, zato lahko pač uporabimo sredstva, ki jih imamo na voljo. Od Izraela moramo zahtevati, da nadomesti ali vrne denar, ki ga je dobil od EU. Govorimo o znesku 100 milijonov evrov. Prav tako moramo ločevati med mednarodno priznanimi mejami in nezakonitimi ozemlji. In zahtevati moramo, da se spet organizira mednarodna konferenca za mir na Bližnjem vzhodu. Hvala, hvala gospod Saturi. Da pa gospod Fajon za minuto izvolite gospa predsednica! trumpov tako imenovani mirovni načrt za bližnji vzhod je prevara je umazana igra in je udarec mednarodnemu pravu proti prizadevanjem pri iskanju mirovne rešitve za enega najbolj perečih vprašanj bližnjega vzhoda. miru zato ne bo načrt ameriškega predsednika je še en korak na poti do uveljavitve popolnega apartheid režima ki ga izrael že izvaja nad palestinci in v praksi povsem onemogoča vzpostavitev suverene in sploh mogoče palestinske države. trump se očitno ne zaveda da miru na bližnjem vzhodu predvsem za izrael ne bo mogoče doseči brez rešitve izraelsko palestinskega konflikta zato vas spoštovani borrell podpiram pri vztrajanju pri mednarodnem pravu in boju proti nezakoniti priključitvi zahodnega brega in doline reke jordan izraelu. evropa bi morala takoj prepovedati uvoz izdelkov proizvedenih v nezakonitih judovskih naselbinah ter ustaviti vse evropske investicije izraelski dostop do programov unije pa nujno pogojiti z napredkom v mirovnem procesu. Hvala lepa, gospa Fajon. Zdaj pa. Mm, gospa Huhtasar je za minuto. Izvolite. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, leto 76 je leto, ko so bile določene mednarodne meje Izraela. Ampak to ni več realistično, zato ker so se okoliščine v tej regiji v zadnjih 50 letih popolnoma spremenile. Američani so obljubili, da bodo uložili 50 milijard dolarjev v palestinsko regijo državo, če se izvede Trumpov mirovni načrt. Izrael se zavezuje tudi, da ne bo zgradil novih naselij v naslednjih štirih letih. Ta sporozum bo zagotovil tudi varnost izraelske države. Evropska unija bi morala podprti ta, podpreti ta načrt, kajti to je morda zadnja možnost, da dosežemo trajni mir po več desetletjih nasilja. Čas je, da se ta spor zaključi. Evropska unija ne sme nasprotovati temu sporazumu, zato ker pač sovražite Trumpa. Hvala. Hvala lepa, gospa Huhta Sari. Zdaj pa za minuto, gospod Urtasun. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Načrt Trumpa predstavlja kršitev mednarodnega prava v zvezi z palestinsko državo. Gre za zaničevanje mednarodnega prava in za kršenje konvencij. To bo samo podaljševalo in vzdrževalo konflikt. To ni moroljubni načrt, to je diktat. Eh, zahvaljujem se pogumnemu sporočilu visokega predstavnika v tej zadevi in nastopil trenutek, da spoštujemo osnovne mednarodne konvencije in mednarodno pravo v tej zadevi. Želimo rešitev dveh držav ob spoštovanju mednarodnega prava in uh, temeljnih človekovih pravic. Če želimo ohraniti pri življenju rešitev dveh držav, moramo nujno priznati Palestino kot samostojno državo. Visokega predstavnika pozivam naj odpravi diferent, eh, naj eh, ohrani dogovor o razmejitvah iz sporazuma iz leta 67. Hvala. Gospod Benifej. Za stalno moramo zavrniti ameriški mirovni načrt. To je čista propaganda v predvolitvenem času za Netanjahua. In e, ne pozabimo na njegove obtožbe zaradi korupcije. Ta načrt je nesprejemljiv. Palestincev sploh nihče ni nič vprašal glede Eh, možnosti na Zahodnem bregu, možnost glavnega mesta v jugovzhodnem Jeruzalemu je absolutno v nasprotju z vsakim pravilom mednarodnega prava. Evropska unija se mora zauzemati za dve državi na osnovi meja iz leta 1967. Evropska unija ne more na vse gledati na vzdolj, ne moremo zanemariti mednarodnega prava in pravic, ki so zgodovinske. Sedaj pa gospod Picula. Hvala. Noben mirovni načrt ne more uspeti, če nima podpore vseh v sporu. Ta načrt pa je tak, da govori največ o političnih slabostih eh, dveh eh, liderjev, ki sta ga predstavila, kaže eh, kronično ozavračanje multilateralizma. Spomnimo se eh, pariškega sporazuma, sporazuma z Iranom, uloge v Siriji, odnose do Kurdov in tako dalje. Velika popuščanja, ki so predstavljena kot taka, so pravzaprav nekaj, kar je že bilo dogovorjeno v prejšnjih eh, pod pogajanjih. Še posebej je sporna rešitev glede doline reke Jordan in zahodnega brega. Enostranske poteze je nekaj, če se moramo izogibati, dejansko se moramo vključevati v iskanje pravega eh, rešitve. To pa je dve sovereni državi, ki bosta demokratični in omogočili bosta normalno življenje za vseč ljudi eh, na obeh stranih meja, temeljiti pa lahko seveda to mora na mednarodnem pravu. Hvala lepa. Gospod Zver. Mikro. Hvala lepa za besedo. Pozdravljam Trumpov bližje sodni mirovni eh, predlog. Eh, predvsem zaradi tega, ker je uravnotežen. Nekaj dobijo Izraelci, zagotovilo za mir in varnost, nekaj pa tudi Palestinci, to je svojo državo demokratske države so več ali manj ta predlog podprle vse tiste druge ki to niso pa so ga zavrnile skupaj s palestinci ki jim očitno eh, ta status quo ustreza in nočejo miru. tudi iran je eh, to zavrnil eh, ta predlog vprašal bi gospoda borrella ki je nedavno bil v iranu ali ste se z oblastmi v iranu pogovarjali o tem predlogu in drugič ali ste režim opozorili na drastične kršitve človekovih pravic v tej državi in pa tretjič zakaj ste sploh bili tam glede na to da eh, samo pomagate legitimirati eh, režim ki drastično krši človekove pravice. hvala. pozabil sem povedati da imam trikrat preveč prošenj za besedo zato se opravičujem, če vas bom včasih odrezal. Gospod Ruiz, Teveza, izvolite. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala, gospod visoki predstavnik Borel. Podpiram vašo izjavo in uh, čas je, da prebijemo to blokado v svetu. Zdaj pa k vsebini. Ni treba ponavljati tega, kaj ste povedali vi in kar so povedali večinoma kolegi tukaj. Ta načrt ni izvedljiv, to je jasno. Ampak nekateri so rekli tudi, da mora Evropska unija ponuditi alternativo morda ne gre za tako podroben predlog kot gospoda Trumpa, ampak eh, morda bi lahko podali predlog v zvezi s postopkom, morda bi lahko organizirali novo mirovno konferenco za bližnji vzhod, kakor je potekala v Madridu leta 1981. Če to ne bo mogoče, moramo delati na tem, da se bodo oblikovali ustrezni pogoji za to, da se bo delo lahko nadaljevalo. Hvala, zdaj pa gospod Štefanuca. Uh, Hvala lepa, gospod visoki predstavnik Borel. Dolga desetletja so potekala mirovna pogajanja in mednarodna skupnost je ustrajala pri tem, da vsak načrt spoštuje mednarodno pravo. Torej vsak miroljubni načrt je dobrodošel, če spoštuje mednarodno pravo in če uspešno vsebuje rešitev dveh držav, ki sobivata v miru in varnosti. No, dokler takšnega načrta ne bo, bomo imeli status quo. Lahko smo oportunistični, ampak ljudje trpijo že desetletja. Zato želim opozoriti na zamisel gospe Vautmans, da bi imeli konferenco za mir. To mora biti vključujoča rešitev, ki bi jo res morali podpreti. Hvala, gospod Štefanuca. Gospa Kimpa je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Danes sem natančno prisluhnila razpravi. Na eni strani imamo zagovornike ameriškega mirovnega načrta, po drugi strani pa imamo tudi kritike tega načrta. Dramatične razmere na terenu pa se nadaljujejo. Vsak, ki je kdaj obiskal Izrael, ve, kako dramatične so tam razmere. Tam raste še ena izgubljena generacija. Mislim, da lahko temu kar tako rečemo in mlade se pripravlja na boj, ne pa na miroljubno sobivanje. Gospod visoki predstavnik, pravite, da ste imeli številne pogovore s partnerji v ZDA da poprosim povete, s kom ste govorili in kakšni so bili rezultati teh pogovorov. Potrebujemo konstruktiven načrt, ta je nujno potreben in vsak, ki poda konstruktivne predloge, lahko poskrbi za napredek, zato da bomo na koncu res eh, poskrbili za mir v tej regiji. Hvala, gospa Kempa. Gospa Mudik je naslednja Hvala lepa, gospod predsedujoči. OZN je že večkrat sklenil, da je gradnja naseli nezakonita na zasedenih območjih. Zato je Trumpov načrt nezakonit v skladu z mednarodnim pravom. In prav tako ne gre za rešitev dveh držav na tak način ne bomo dosegli miru na tem področju. Palestinci morajo imeti svojo državo, zato da bodo lahko odločali o svojih vprašanjih. Ta Trumpov načrt je zelo enostranski. Izraelci bodo dobili plodna ozemlja, palestincem pa ostane samo puščava. To pomeni, da bi palestinci še naprej živeli pod uh, vplivom izraelcev. In ta načrt prav gotovo ne bo prispeval k miru. Upam, da bo visoki predstavnik delal na tem, da bi obe strani sedli za pogajalsko mizo, zato da bomo končno dobili tudi ustrezen načrt za mir. Hvala. Na koncu še gospod Alvanos. Hvala lepa. Predlog ZDA ni dober, zato ker samo podaljšuje okupacijo Izraela in predvideva, da bi Jeruzalem dobili Izraelci, Izraelci pa bi obdržali tudi nezakonita naselja. Vlade EU, vključno z grško vlado, so zaenkrat nekje vmes. Nadgradili smo odnose z izraelsko vlado z novimi vojaškimi sporazumi in pogodbami, zato je zdaj čas, da izpostavimo našo podporo palestincem. Če je mnenje gospe Asima Kopolu, mnenje grške vlade, je to zelo nevarno. To so nevarni pogledi, nevarna mnenja. Poslanci v različnih državah članicah so že priznali obstoj palestinske države, zato je čas, da si tudi mi prizadevamo za rešitev dveh držav. Hvala, gospod Alavanos. Postopek prekinite pozornost predsedujočega je zaključen. Na koncu dobi besedo gospod visoki predstavnik Evropske unije Borel Fonteles. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa vsem skupaj. No? Vsi vemo, da je to zelo sporno, sporno vprašanje, tako v svetu kot tudi v parlamentu. Opozoriti pa vas želim na to, da ne izražam svojega osebnega mnenja. Jaz sem visoki predstavnik sveta in zastopati moram mnenje sveta. Gospod Zver. Jaz nisem rekel, da je to stališče EU. Rekel sem, da ni bilo soglasja, ni bilo soglasja, zato nisem mogel predstaviti soglasnega mnenja sveta. To je bila izjava visokega predstavnika. In koga predstavljam? Predstavljam 25 držav članic, ki so se strinjale s to izjavo. To sem čisto jasno povedal. Ni šlo za izjavo EU. To je bila izjava visokega predstavnika zato ker soglasja ni bilo. Zakaj sem bil v Iranu? Zato, ker imam mandat za to in sicer soglasni mandat držav članic sveta. Mandat je, da obiščem to regijo bližnjega in daljnega vzhoda, da govorim z vsemi, in da poskusim ugotoviti, ali obstaja kakšna možnost za to, da bi Evropska unija prispevala k večanju stabilnosti in miru v tej regiji. To je moj mandat. Govorim lahko z vsemi in vsi so pač vsi. Govoril sem z zunanjim ministrom Saudske Arabije, bil sem v Jordani, govoril sem z Emirati, obiskal sem Teheran, šel bom tudi v Irak in pogledal bom, kaj lahko mi kot evropejci dosežemo, zato da bi prispevali k miru in stabilnosti v tej regiji. Se upravičujem, gospod Zver, niste vi rekli tistega o EU, kaj je bila izjava Evropske unije in kaj ne. Niste bili vi. To je bil nek drug kolega. Se upravičujem, se upravičujem, gospod Zver. Moj odgovor je bil namenjen Vi ste me vprašali, zakaj sem bil v Iranu. No. Seveda, govorimo o tem, kar skrbi njih in kaj skrbi nah, nas. Ampak vprašanje je, kako bi lahko rešili jedrski dogovor in kaj lahko storimo za to, da bi stabilizirali to regijo. Nismo veliko govorili o izraelsko-palestinskem sporu. Iranci dobro vedo, da nimajo kaj zapovedati v zvezi s tem problemom. Gospa Kimpa, mislim, da me je vprašala, s kom sem govoril v ZDA. No, z najvišjimi predstavniki vlade. Govoril sem z zunanjim ministrom Pompejem, govoril sem z svetovalcem za varnost, gospodom O'Brienom. Govoril sem tudi z gospodom Kušnerjem, on je avtor tega načrta in govoril sem tudi z Nancy Pelosi. Prvi trije so seveda zelo podpirali svoj načrt, Nancy Pelosi pa je demokratka, kakor veste, in ona je bila zelo kritična do tega načrta. Kakor sem povedal, ne izražam svojega mnenja. Moje mnenje tukaj ni pomembno. Govorim o mnenju večine v svetu. Večina v svetu je podprla izjavo, s katero pošiljamo sporočilo in sicer vsi se morajo vzdržati unilateralnih dejanj, ki kršijo mednarodno pravo ki in ki bi lahko dvignila napetosti. Prizadevamo si zato, da ne bi prišlo do aneksacije doline v Jordani. Nam je to zelo pomembno, zato ker si ne moremo privoščiti še enega valu nasilja v Palestini tudi palestince prosimo, da naj se vzdržijo nasilja. Ta predlog bi lahko uporabili kot izhodišče za to, da prebijemo blokado, da se zagotovi neka dinamika v okviru, katera lahko spet govorimo o tem, kaj je mogoče storiti in kaj je mogoče doseči za to, da bi našli rešitev za ta zelo boleč problem. Jaz ne trdim, da to ne more biti izhodišče. Jaz trdim le, da to ne more biti končni rezultat. Če vas povabim na pogajanja in vam že na začetku povem, da če se ne bomo dogovorili, bom v vsakem primeru izvedel svoj načrt, potem to ni neka spodbuda za pogajanja pridite na pogajanja in če se ne boste strinjali, bom jaz vseeno storil po svoje. A so to pogajanja? Po mojem ne. In gospod Pompeo bo svoj načrt predstavil neposredno državam članicam. Vem, da so nekateri blizu, temu predlogu, drugi pa daleč stran in vem, da to ne bo nekaj, ker bi imeli soglasno mnenje. To je preveč pereče vprašanje. Ampak o tem moramo govoriti. Če ne bo možno soglasje, bi lahko morda zagotovili vsaj večino. In po mojem mnenju, večina držav članic ne meni, da je to dobro izhodišče, ampak mi bomo storili vse, kar lahko, potrudili se bomo po najboljših močeh, poskusili bomo prebiti to blokado. Nekateri optimisti so dejali, zakaj ne bi poskusili storiti nekaj podobnega tistemu, kar smo storili pred leti v Madridu in Oslu. Mislim, da če se nekaj predstavi, moramo to obravnavati, ne moramo tega kar tako na hitro odpraviti, češ to ni dobro. To bo del razprave, ki jo bomo imeli v ponedeljek na svetu za zunanje zadeve. Hvala. Hvala lepa, gospod Fontel. S tem smo zaključili razpravo. Sledi izjava komisije in visokega predstavnika v zvezi z trenutno trenutnimi varnostnimi razmerami v Siriji. Eh, tudi tukaj vam sporočam, da se lahko v postopek CatchDI prijavite tako elektronsko, kakor tudi fizično. Navodila boste našli pred vrati dvorane. Tudi tukaj bomo najprej slišali izjavo visokega predstavnika podpredsednika komisije, gospoda Borila Fontelesa. Mr. President, honorable members, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Vojna v Siriji traja že devet let. To je v severozahodu države trenutno poteka največja humanitarna Eh, kriza, pa tudi drugot vidimo veliko trpljenja. Posebni odposlanec Peterson in pa vodja OHE Mark Lohok sta eh, svetu poročala o razmerah v Siriji. Opas, opisovala sta, kako režimske sile s pomočjo Rusije eh, izvajajo težke vojaške operacije brez eh, oziranja na civilno prebivalstvo. Zdi se, da smo tukaj izgubili izpred oči mednarodno pravo. Eh, prihaja do nediskriminatornega pobijanja na stotine civilistov. Eh, prihaja do napadov na civilne tarče v tesno poseljenih območjih. Um, ni ustrezne zdravstvene oskrbe. To so hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Tisti, ki so za to odgovorni, bodo morali odgovarjati. Odkar so se začele vojaške operacije pred enim letom, februarja leta 2019, je bilo notranje razseljenih več kot en milijon eh, ljudi v enem letu. In vsak dan več uh, sircev beži pred uh, vojno. Zato bo verjetno k malu sledil nov val beguncev. Prav tako prihaja do um, soočen med, irsk, med sirskimi in pa turškimi silami te napetosti bi lahko sprožile širši regionalni konflikt. Upletena je tudi Rusija. Treba je izvajati mirovni sporazum iz Moskve. To so torej trenutne razmere. Torej, po desetletju nasilja moramo poskrbeti za to, da se bo končalo trpljenje sircev. Preveč ljudi je umrlo in tisti, ki so še vedno živi, so soočeni z mm, temno prihodnostjo. Ne moremo si privoščiti še več regionalne nestabilnosti in dodatne migratorne krize. Um, ne smemo dopustiti, da bi nastala še ena teroristična organizacija pred vrati Evropske unije. Evropska unija mora skušati ohraniti mednarodni red, ki temeli na pravilih, vključno z resolucijami Varnostnega sveta. Vem, da to vedno znova ponavljamo, ampak tako mora biti. Um, v Siriji ni stabilnosti. Sirski režim v Sirijo ne bo pri nas prinesel miru in stabilnosti, če bo deloval samo za vojaško logiko in pa s pomočjo zatiranja prebivalstva. Humanitarna situacija se hitro slabša tudi zaradi krize v Libanonu. Spoštovani poslanci, Že od vsega začetka smo poudarili, da je potrebna obsežna in vse obsegajoča um, mirovna rešitev v skladu z varnostno resolucijo 2254. Svet bo še vedno um, sodeloval z posebnim eh, poslanikom Petersonom, prav tako mm, si moramo prizadevati za mm, eh, prekinitev ognja eh, in treba je pomagati v tej humanitarni krizi. Evropska unija je še vedno največja donatorka tako Siriji, kakor tudi sirijskim beguncem v sosednjih državah mi podpiramo odpornost civilnega prebivalstva, tako da bodo ohranili civilno tkanino sirskega prebivalstva. To je bistvena naložba, to niso odhodki, to je naložba v Sirijo in pa v širšo regijo, ki mora biti del naše prihodnosti. Gre za globalno koalicijo, ki si želi premagati Daesh. Podpiramo stabilizacijske projekte eh, v severovzhodni Siriji. Vedno smo pripravljeni narediti še več. Ob spoštovanju rdečih linij, seveda. In sicer ne želimo sodelovanja z režimom, ne želimo tvegati.